mandatih Daniela Deltona z 8. januarja 2015, mandat kolega Stiriusa Kologola z dne 27. januarja, mandat gospe Annelien van Bosselt 8. januarja in gospe Hilde Wautmann z s 1. januarjem 2015. Predlagam, da potrdimo te mandate. Nimate pripomb, to pomeni, da smo potrdili, da so tim.